Mislim, da je sedaj komisar Šmit z nami. Nadaljavo, mislim, da se je povezal. Zelo smo zadovoljni, da je z nami, kajti sedaj je pravi čas, da spregovorimo o težko pričakovani direktivi komisije o poštenih minimalnih plačah za zaposlene v EU. Vsak zaposleni bi naj zaslužil toliko, da lahko dostojno živi, kjerkoli že dela, žal pa Ni tako. Deset odstotkov zaposlenih živi v revščini znotraj Evropske unije. Eden od šestih zaposlenih ima nizko plačo, tako jih klasificiramo, in večina izmed njih je žensk. Ti zaposleni so tisti, ki so ohranjali pri življenju naše družbe, ko smo morali ustaviti vse med zaprtjem. To so tisti, ki so na frontnih črtah, naprimer negovalci v domovih za ostarele in tisti, ki delajo v ustanovah za dolgotrajno oskrbo. Direktiva o minimalni plači, to je bila obljuba predsednice komisije von der Leyen lani v njenih političnih smernicah, podpira implementacijo načela 6 Evropskega stebra o socialnih pravicah o plačah. To je postal ključni element strategije okrevanja Evropske unije. Vem, da je projekt zelo ambiciozen, kajti seveda nimamo enega pristopa, ki bi zavdovoljil vse. Minimalna plača, resnično se veselim razprave s komisarjem Šmitom. Now, first I will... Tako. Najprej dobi besedo komisar Schmidt. Imate na razpolago 8 minut za vašo predstavitev, potem pa bomo imeli dva kroga vprašanj in odgovorov. Prosim, beseda je vaša, gospod Schmidt. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo dobro ste opisali kontekst tega predloga in tudi zavezo predsednice Evropske komisije med njeno prvo predstavitvijo v Evropskem parlamentu, ko je podala zavezo, da bo spostavila pravni instrument za minimalno plačo v EU. In potem tudi argument, da moramo spoštovati vrednost in dostojanstvo dela. Kot ste že omenili, smo v razmerah, ko okrog 10 odstotkov delavcev, tistih, ki vsak dan delajo, ki so zaposleni, so v razmerah, ko se soočajo z revščino. In potem v razmerah integrirane Evrope, integriranega skupnega trga, so Razlika je velikanska, ena proti sedem med najvišjo in najnižjo plačo. In potem nadalje, da je obi, da moramo ta predlog umestiti tudi v kontekst krize COVID. Na kratko bi predstavil predloge. Najprej, pogodba nam ne daje vseh pristojnosti na tem področju tako, da komisija natančno spoštuje pristojnosti, ki so nam dane po pogodbi. Pogodba daje možnost, da podamo predloge, tudi zakonodajne, ki so povezani z delovnimi pogoji, pogoji za življenje, ne daje pa nam možnosti, da bi določali višino plač. Torej, ta predlog ne določa višine minimalne plače za Evropo. Samo ustvarja okvir za boljšo, višjo minimalno plačo za države članice, za socialne partnerje, da jo določijo. To je prva pripomba. Druga. In o tem smo veliko že govorili. Nimamo enotnega sistema v Evropi imamo 27 sistemov, bi lahko rekli, ali pa vsaj dva večja. Najprej šest držav članic, ki nimajo minimalne plače, kjer so kolektivne pogodbe edini način za določanje plač, vključujoč tudi minimalne plače. Od samega začetka sem podal jasno zavezo, da bomo spoštovali ta sistem. Še več kot to, da bomo ta sistem zaščitili. In mislim, da to tudi počnemo s tem predlogom, ko jasno pravimo, da ni kakršne koli obveze za tiste države, ki določajo plače samo s kolektivnimi pogodbami, da bi torej uvajali tak pojem minimalne plače. To smo jasno povedali in to daje pravno zavezo, ne samo pravno priznavanje, ampak tudi pravno zavezo, da tak sistem ostane. To je prvič. Drugič. Ne ukvarjamo se samo z minimalnimi plačami, ampak glede na to, da ima šest držav članic samo sistem kolektivnih pogajanj, želimo spodbojati tudi kolektivno pogajanje, kajti minimalne plače in kolektivna pogajanja so povezane. Tako da mislimo, da kolektivno pogajanje ne sme biti zanemarjeno, potrebno ga spodbujati. Zakaj? Najprej zato, ker Evropska unija temelji na določenem konceptu, ekonomskem konceptu. In ta koncept je koncept socialno-tržne ekonomije. V to moramo ponovno uvesti enega od temeljnih centralnih elementov in to so kolektivna pogajanja. Vemo, da so tudi tukaj razlike velikanske. Imamo države z visokimi stopnjami kolektivnih pogajanj, skoraj do 100 odstotkov Avstrija in severne države, potem pa imamo države, kjer imajo tega zelo malo, kot je Bolgarija, s približno 20 odstotki. Mimo grede, ko gledamo plače in minimalne plače, so plače više tam, kjer je veliko kolektivnih pogajanj, imajo tudi zelo konkurenčne ekonomije. To je ta četrti člen. Četrti člen se ukvarja s kolektivnimi pogajanji. Imamo cilje 70 odstotkov, da bi naj torej države članice spodbujale in podpirale socialne partnerje pri dosegi tega cilja. To seveda ni kratkoročni cilj, to lahko dosežemo zgolj srednje ali dolgoročno. kar se tiče statuta minimalne plače, kajti zelo jasno delamo razliko. Potem je seveda vprašanje tudi glede tega, kaj naj minimalna plača spoštuje glede ustreznosti. In naš cilj tukaj je najprej konvergenca. Ekonomska konvergenca. tukaj imamo veliko politik v Evropski uniji za konvergenco, prav tako pa potrebujemo več socialne konvergence, zato da bi še naprej ščitili in razvijali skupni trg. In končno potem zahtevamo od držav članic, da imajo, da pripravljajo, da delajo na statutu minimalne plače, da to ocenijo, ocenijo in da vidijo, če lahko potem to zagotovi dostojno življenje, dostojna, dostojno življenje tudi na delovnem mestu. Tukaj podajamo določene kriterije, ki bi jih države članice naj uporabljale, ki pa bi jih naj potem razvile tudi v svojem nacionalnem kontekstu. Ne želimo se lotevati nacionalnih tradicij na tej ravni. Želimo si končno da bi države članice tudi prevzele odgovornost za ta statut minimalne plače in da jih povabimo, da v tem kontekstu tesno sodelujo s socialnimi partnerji. Torej, kakšni bi naj bili ti kriteriji? Niso ekskluzivni, torej, da bi imeli statut minimalne plače. Tukaj moramo upoštevati različne vidike, kot so stroški za življenje, pa tudi socialne transferje, prejemke in tudi davčne stopne. Nekatere države ne obdavčijo minimalne plače in je bruto enako neto. Splošna raven plač in razdelitev, delovna produktivnost In seveda, in to je še eno pomembno vprašanje, prav tako smo povabili države članice, da bi uporabile mednarodne indikatorje za oceno minimalnih plač. In to je v vodnih izjavah 16 odstotkov srednje plače. To so indikatorji, to niso obvezojoči. Kazalniki lahko pa to pomaga oceniti stopno minimalne plače. Kar se tiče nekaterih znižanj, tega ne izključujemo, ampak mislimo, da mora biti omejeno. Potem pa tudi socialni vidik, to je zelo pomembno. Mislim, da celotni predlog temelji na odločnem, močnem socialnem dialogu in ustreznem sodelovanju s socialnimi partnerji. Tako da torej vabimo države članice, da razvijajo in ukrepijo tudi socialni dialog v kontekstu minimalne plače. Kar se tiče spoštovanja minimalnih plač in kolektivnih pogajanj, smo omenili tudi direktivo o javnem naročanju. Na podlagi tega že lahko države članice nadzorujejo ali določeno podjetje spoštuje minimalne plače, pa tudi kolektivna pogajanja. To je torej že tudi nekaj, kar krepi statut minimalne plače, pa tudi kolektivna pogajanja. In končno, kako deluje ta direktiva? kot sem že dejal, nimamo pristojnosti pri določitvi višine plače, tako da moramo biti previdni pri tem. Potrebujemo pa dober nadzor. Zato prvič države članice morajo vsako leto pripraviti poročilo, kako so se razvijale plače in minimalne plače, kako so jih določali, kateri so tisti ključni elementi minimalnih plač in kakšna je stopnja kolektivnih pogajanj. To se nanaša tudi na četrti člen. To velja najprej za tiste statuto minimalne plače, kar se tiče podatkov, pa se to nanaša tudi na tiste, ki imajo samo kolektivna pogajanja. Prav tako morajo podati podatke o pokritosti kolektivnih pogajanj. Šmec gospod Šmit. Se upravičujem, še dodatne tri minute sem vam dala. Bom zaključil. Hvala lepa, vem, da je to zelo pomembna tema, tudi za nas, odbor za zaposlovanje, ampak biti moramo zelo strogi, ker nas bodo ob 12.35 najkasneje tolmači zapustili. Tako, sedaj pa prvi krok pogajanj, najprej koordinatorji. Najprej gospod Radke. Dve minuti, prosim. Hvala lepa. Predsednica, komisar, kolegice in kolegi, hvala lepa za te uvodne besede in za delo zadnjih mesecev. Predlog, ki je pred nami, je predlog, o katerem se že dolgo pogovarjamo. Veseli me, da ga končno imamo. Prvi odzivi kažejo na celoten spektr, spektr vprašanj, s katerimi se ukvarjamo. V zadnjih nekaj dneh sem že veliko govoril o tem, seveda ne želimo vključiti vse. slišimo pa tudi, da predlog ne gre dovolj daleč. Nekateri torej pravijo, da predlog ne gre dovolj daleč, ampak seveda moramo najti neko srednjo pot. Še pa posebno vesel sem, da je v središču tega vprašanja ne to, da bi sedaj centralno določali pot, ampak da, v, da so v spredju kolektivna pogajanja. To je tako ali tako najpomembnejše pri socialnem tržnem gospodarstvu, ko gre za poštene plače. Če pa si ogledamo pogodbe že za premog in jeklo, že tam smo visoki ustanovi dali možnost za oblikovanje plač, če bi se plače takrat preveč znižale. To je torej že takrat bil del tega ustanovnega elementa EU in mislim, da je dobro, da se sedaj s tem pogovarjamo. O tem pogovarjamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Jongerju sedaj dve minuti. Potem pa gospa Brune. Gospa Jongerius. Eh, hvala lepa, predsedoča, hvala lepa, komisar. Evropa gre po novi poti pri tem predlogu komisije. Vidimo premik od paradigme od konkurenčnosti k večji konvergenci, tako da pozdravljam ta predlog in bi se resnično rada zahvalila komisarju za ta predlog. Kako zaščititi zaposlene pred preniskimi plačami? Predlog določa kriterije, kako zagotoviti določen statut minimalne plače. Tako da bomo zagotovili, da bodo zaposleni zaslužili vsaj 6 odstotkov srednje plače ali 50 odstotkov srednje plače, tam, kjer minimalna plača obstaja. Istočasno pa imamo potem tudi pozitiven razvoj dogodkov, ko skušamo zajeti več zaposlenih v kolektivna pogajanja. In to je dobro, to je najboljši način, da zagotovimo socialni napredek po vsej Evropi, tako da resnično želimo ukrepiti kolektivna pogajanja. Zelo podrobno si bomo gledali opredelitev kolektivnih pogajanj v predlogu. Istočasno pa moramo zagotoviti in zaščititi dobro delujoče nacionalne modele. Te je potrebno spoštovati. Zaposleni bodo dobili več gotovosti in države članice morajo zagotoviti minimalne plače, tudi že po zakonodaji javnih naročilih. Okrepi proti ustrahovanju in zastrahovanju sindikalistov, tudi to moramo sprejeti. Potrebno pa se je znebiti tudi zniževanjem, zmanjševanjem pomena statuta minimalne plače. Ampak tukaj se vse skupaj začenja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Brune, Renju. Gospa Žane, pa se naj pripravi. Gospa Brune, beseda je vaša. Hvala lepa. Predsednica, gospod komisar, lepo, da ste z nami. Osebno in v imenu francoske delegacije Renju želim čestitati za ta predlog direktive kajti menim, da je to resnično tisti pravi trenutek, da poglobimo socialno konvergenco. Prav tako moramo na učinkovit način zagotoviti uveljavljanje socialnega stebra EU. Kar se tiče poštene konkurence v EU, tudi tukaj moramo poštevati to socialno konvergenco. Po EU imamo seveda težave bega možgan. Tako da je pomembno tudi določiti in utrditi pojem minimalne plače. S to direktivo bomo lahko okrepili tudi kolektivna pogajanja. Zajeli več zaposlenih v to in končno v tem prihodnem okviru EU bomo lahko zmanjšali tudi razlike med moškimi in ženskami. Te so velike po EU še vedno. Prav tako pa bomo tiste poklice, ki so pod pritiskom, negovalci in tako dalje, podprli. Imam pa vprašanje, kdaj predvidevate, da bi s to direktivo zajeli tudi netipične zaposlene, delavce, ki delajo na platformah, naprimer? So, <clears throat> thank you very much. Now we'll... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Žavi iz skupine IDEA. Ja, dobr dan, gospa predsedojoča, gospod komisar. Evropska komisija je začela za pripravo predloga za minimalno plačo. Seveda obstajajo velike socialno-gospodarske razlike med severom, jugom, vzhodom in zahodom našega kontinenta in eh, evropski organi skušajo spostaviti regulativni okvir in s tem odgovoriti eh, na številne izzive in izboljšati življenja eh, evropskih delavcev. Eh, veliko kontradiktornih izjav smo slišali na to temo. 60 odstotkov naj bi znašala minimalna plača, ne vem, kako naj bi to delovalo. Potem je gospod Šmidrjav, ja, da takšen ukrep ne bo zadostoval nacionalne gospodarstva so pri tem eh, žrtev in sicer zaradi trgovinskih eh, pogodb, o katerih se pogaja izključno Evropska unija. Kako opravičujete eh, notranji trg, obstoj notranjega trga, če pa že desetletja prihaja do selitev sedežev podjetij izven Evropske unije? zakaj bi imeli minimalno evropsko plačo, če ta ne bo služila zaščiti evropskega notranjega trga, eh, kaj ti niso spoštovani okoljski, eh, socialni in pa eh, gospodarski standardi za strani vseh tretjih držav, ki imajo dostop do našega trga rezultate eh, zelo eh, dobro eh, poznamo. Ta direktiva je še en korak na poti k federalizmu. Ampak nam, francozom, ta direktiva ni všeč. Potrebno je spoštovati neodvisnost in pa in sicer vsakše, vsake države, pa tudi vsakega posameznika. Gospa Hansen, gospa Rafalska pa bo naslednja na vrsti. Can you hear and see me? Me slišite in vidite? Ja. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, predsedujoča. Hvala lepa, komisar Šmit, da ste danes eh, prišli k nam. Mislim, da se eh, bomo eh, vsi strinjali, da številni zaposleni prejmajo prenisko plačo, da bi z njo lahko živeli in da se bo število teh še povečalo zaradi pandemije COVID-19. Evropska komisija se skuša na to odzvati, vendar pa potrebujemo ukrepe, ki bodo dosegli resnične rezultate. Zato moram eh, nažalost reči, da je ta predlog nezadosten, ta direktiva ne bo uh, spremenila dejstva, da ljuhki, lahko ljudje zakonito delajo za 2 evra na uro in to uh, eh, nikomor ne zagotavlja možnosti za uh, preživetje. Mislim, da bi se morali ozreti po tistih državah članicah, ki imajo boljše izkušnje eh, z minimalnimi plačami. Ne vidim, da se bi situacija z tem priblogom izboljšala v tistih državah, eh, kjer je to najbolj potrebno na jugu in vzhodu Evrope. Poleg tega ste omenili eh, številna področja, kjer se bo povečala razlika v plačah, medtem eh, ko naj bi se vrzel zmanjšala po napovedih le za pet odstotkov. Kako želite za tem zagotoviti višje eh, dohodke za eh, ženske? Mislim, da potrebujemo enakost spolov povsod po Evropski uniji. Veselim se vaših odgovorov in uh, si želim dobrega sodelovanja. Hvala lepa, gospa Peter Hansen, sedaj pa gospa Rafalska iz skupine EKR, gospod Willemsen pa bo na vrsti za njo. Najlepša hvala. Rada bi se vam zahvalila za to, da ste predstavili predlog direktive. Vaši predstavitvi sem prisluhnila z velikim zanimanjem, ne zaradi tega, ker eh, bi bila radovedna, ampak ker je to velik izziv. Kot je povedal komisar, nam pogodbe ne dajo pravice, da določamo plače. Težko je najti zakonodajni okvir za vse države članice. Torej, vprašanje, ki se mi zastavlja, je, ali ne posegamo v uh, suverenost držav članic. Uh, sama bi spregovorila o členu 4.2 in pa o členu 5.2. Torej, člen 4.2 zavezuje države članice, da spodbujajo kolektivne dejavnosti in sicer ne glede na eh, minimalni dohodek. Dejali ste, da obstajajo države članice, kjer uh, imamo eh, minimalni dohodek, uh, ki ga ureja uh, dogovor uh, z sindikati, medtem ko v številnih državah, med njimi tudi Poljska, eh, ta minimalni dohodek določa zakon. Torej, mi tega ne določamo z kolektivnimi pogodbami. Eh, na polskem eh, znaša odstotek dogovorov, ki temeljijo na kolektivnih pogodbah, 17 odstotkov. 17 odstotkov. Ali bo torej Eh, to vplivalo zgolj na tiste države članice, ki določajo minimalni dohodek z zakonom. Od leta 2003 imamo zakonodajo eh, na to temo na polskem in imamo razmeroma visoko minimalno eh, plačo, ki znača približno 52 odstotkov poprečne plače. Poleg tega pa imamo tudi pomoč za tiste, ki nimajo uh, stalnih pogodb. Torej, ali se bo ta mehanizem moral spremeniti in potem uh, eh, 5.2. To je člen, ki navaja uh, kazalnike. Komisar jih je urisal in je dejal, da jih bomo morali upoštevati pri definiciji minimalne plače. Takoj bom zaključila, takoj ali bodo uh, ti uh, kazalniki zavezujoči ali ne. Hvala lepa. Tako, sedaj pa bomo zaključili prvi krok z gospodom Vilumsenem. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar. Imam tri vprašanja. Prvič, večkrat ste poudarili, da na nordijske modele ta evropska eh, ponudba eh, ne bo, evropska pobuda ne bo vplivala. Ampak ali drži, da se lahko eh, države odločijo, ali bodo dosegle to minimalno plačo z kolektivnimi pogodbami ali pa z zakonodajo, ni nobene zaveze v tej eh, zakonodaji, da eh, bi eh, države članice morale eh, zagotoviti minimalno plačo. Ali to pomeni, da eh, se bodo delavci lahko obrnili na sodišče, če ne bodo upoštevani cilji te direktive. Na danskem in švedskem kolektivne pogodbe zagotavljamo zgolj z sindikati sindikati zahtevajo kolektivne pogodbe in sprejmejo ustrezne ukrepe, če je to potrebno. Države članice bodo zdaj sedaj morali sprejeti ukrepe, če bo prak nižji od 70 odstotkov. Ali to ne pomeni umešavanje v nordijski sistem in sicer umešavanje, ki bi eh, lahko ogrozilo željo po vstopu eh, v sindikat? poleg tega pa tudi ni pragu eh, v tej direktivi. To bi bilo nemogoče doseči, ne da bi kršili člen 153 v pogodbi, ampak ali imate vseeno kakšno oceno glede tega, kako bo ta eh, direktiva vplivala na minimalne plače eh, določene z zakonom. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo dobi komisar Šmit. Prosim, da ste kratki. Čeprav je to skoraj da nemogoče, to dobro vem. Ampak glede na razpored imate pet minut za odgovor na prvi krok vprašanj, torej skušajte biti čim krajši. Izvolite, gospod komisar. Najprej bi se vam rad zahvalil za podporo in rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so ustrajali eh, pri pomenu kolektivnih pogodb. Seveda je to eden izmed eh, pomembnih ciljev tega predloga. Da bi upoštevali nacionalne sisteme in zagotovili pravične plače. nekatera vprašanja, so se osredotočala na to, kakšen bo učinek. Mimo grede, upazil eh, sem, da po eni strani me eh, sprašujete po učinku, eh, po drugi strani pa imate občutek, da posegamo v nacionalne sisteme. Če ne moremo posegati v nacionalne sisteme, potem ne moremo posegati v noben sistem. Torej, tukaj prihaja do rahlega nasprotovanja, ampak dobro, to je že drugo vprašanje. Težko je oceniti uh, učinke, kaj ti kar nekaj časa bo trajalo, preden bo ta direktiva sprejeta in preden bo tudi dejansko izvedena. Ampak, kot je povedala gospa Jungerius, gre za spremembo v pristopu kaj ti eh, sedaj si prizadevamo, da bi poskrbeli za boljše usklajevanje eh, minimalnih dohodkov. In to je povsem eh, nov koncept, kaj ti eh, zelo dobro se še spomnim, ko sem bil minister za delo, da eh, so pred nedavnim potekali eh, pogovori o tem, da bi znižali plače, predvsem minimalne plače. Torej mislim, da je tukaj prišlo do spremembe v pristopu. Eh, Eh, razlike v dohodkih žensk in pa moških. Veliko žensk prijema minimalne plače. Ženske predstavljajo torej eh, večino državljanov, ki prijemajo minimalne plače in zato bo ta direktiva pozitivna tudi za ženske in za zmanjšanje razlike med spoloma. Ampak eh, Evropska komisija bo pripravila tudi druge instrumente za zmanjšanje vrzeli med moškimi in ženskami. Zavedati se morate, da imamo notranji trg in mislim, da ta notranji trg eh, koristi vsem našim gospodarstvom. Ampak eh, notranji trg mora biti tudi pravičen z socialnega vidika. Lahko rečemo, ja, želimo suverenost, ampak eh, suverenost potem pomeni tudi protekcionizem. In Tukaj ne govorim o odnosu z tretjimi državami, ampak eh, o notranjem protekcionizmu, eh, torej o protekcionizmu znotraj Evropske unije. Če je to tisto, kar želimo, potem se bo potrebno soočiti tudi z eh, posledicami. Sedaj pa kazalnikom. Kazalniki niso zavezujoči. 60 odstotkov, 50 odstotkov, to sem omenil. To nista zavezujoča kazalnika in ne bomo posegali v nacionalne sisteme. Eh, nismo rekli, da je potrebno nacionalne sisteme povsem eh, spodkopati in spremeniti. Vendar pa mislim, eh, da bi bilo koristno, če bi uporabljali določene kazalnike za to, da bi dosegli cilje. In pri tem ne kritiziram določenih držav članic, kjer so se minimalne plače precej povečale. Nordijski model ne, e, žal mi je. Noben državljan ne bo imel pravice na osnovi te direktive, da se obrne na Evropsko sodišče in da prosi za minimalno plačo ali kaj podobnega. To je e, zgolj temeljno pravno načelo, torej ta direktiva ne daje državljanom te pravice. vse je izjemno jasno z zakonskega vidika. Sedaj pa k zaščiti nordijskega modela. Eh, člen 3, eh, prvi odstavek, eh, je več kot zgolj zaščita, gre tudi za priznavanje pozitivnih strani nordijskega modela. Države, kjer imajo kolektivna pogajanja, eh, ne potrebujejo zakonsko določene minimalne plače. Sodišče ne more zgolj zanemariti tega, kar eh, so sprejeli zakonodajalci. svoboda sodišča eh, je večja, če ni eh, nobenih zakonskih določil. Potem lahko eh, sodišče predstavi različna tolmačenja. Tukaj imamo primer vambalen in tako naprej. Sedaj imamo jasna določila, jasne člene in zato je jasno, da so modeli kot je nordijski model povsem zaščiteni. Hvala lepa. Najlepša hvala za prvi krok odgovorov. Sedaj pa prehajamo k drugemu kroku vprašanj. Eh, besedo bodo dobili poslanci, vsak eh, bo dobil na voljo minuto in pol. Začel bo gospod Kaza iz ELS, pripravi pa naj se Klara Dobrov iz skupine SND. Gospod Kaza. Najlepša hvala, upam, da me slišite. Dobrodošli, gospod komisar, dragi kolegi določanje minimalne plače na evropski ravni, to je tema, o kateri smo že kar nekaj časa razpravljali in zelo vesel sem, da je Evropska komisija objavila predlagano uh, direktivo, kajti razlike v minimalnih plačah po Evropi so izjemno velike in trenutna pandemija je zgolj poslabšala situacijo. Nažalost pa uh, bodo uh, hkrati tisti, ki bodo najbolj trpeli eh, zaradi eh, posledic eh, te krize, tisti, ki so tudi najšipkejši člani naše družbe. Torej ne sme iti za odgovor na krizo, ampak za odziv na večji problem, ki je zadeval na milijone državljanov že pred COVID-om, že prav posebej pa po izbruhu pandemije COVID-a. Eh, komisija je v svojih eh, zgodnjih izjavah dejala, da ne bo usiljevala eh, določenega sistema državam članicam. Moje vprašanje je sledeče. Šest držav članic nima določene minimalne plače. Ali lahko Evropska komisija zagotovi več informacij o tem, Eh, kako eh, izboljšati eh, kolektivna pogajanja in kako vključiti v tiste, ki niso vključeni v te kolektivne pogodbe. Najlepša hvala. Odlično ste se držali časa za govor, sedaj pa Klara Dobrov za minuto in pol. Sledila bo gospa Salani iz skupine Renew. Gospa Dobrov. Ja, najlepša hvala. In hvala lepa, gospod komisar, za ta predlog. Mislim, da je to zares zgodovinski predlog, za katerega smo si prizadevali v tej eh, skupini in strinjam, v tem parlamentu in v naši skupini in strinjam se, eh, da se eh, socialna Evropa začenja ravno tukaj, kot je dejala gospa Jongerius. Ampak naj odgovorim tudi drugim kolegom, ki so navedli svoje razloge eh, kolegom iz nordijskih držav. Naj jim povem, da imajo zelo dober sistem eh, socialnega partnerstva eh, in ljubosumni smo, da imate tako dober model. Ampak številne države članice nimajo tako dobrega sistema. Za nas ste vi vzgled in ta direktiva zastavlja cilj, eh, ki bi ga naj dosegli vsi. Eden izmed razlogov, eh, da eh, kolektivnih pogodb več nimamo v številnih južnih in vzhodnih državah, je ravno v krizi inštitucij leta 2008-2009 kaj storiti z tistimi uh, državami članicami, ki želijo uničiti sindikate v uh, okviru svojih meja, ali razmišljate o sankcijah ali pa kakršnih koli posledicah. Hvala, gospa Al-Salani je naslednja, potem pa gospa Lici. Izvolite. Hvala, hvala, gospa predsednica, hvala, gospod komisar, da ste tukaj. Hvala. Zato izmenjavo mnen, bližajo se prazniki in če kot švedinja berem ta predlog, sem prestrašena. Kaj ti številni od nas cenimo pravno dobro oblikovane predloge. Komisija poskuša podati ta predlog, čeprav je 15 držav članic reklo ne. To kaže, da so nordijske države zaskrbljene, pa niso edine, kaj ti bojijo se tega predloga, skrbijo jih posledice tega predloga. Razumem argument, želite doseči konvergenco na področju sociale na vzgor in tako naprej, pa vendar. Nacionalna politika mora zgraditi sistem blaginje. Na nacionalni ravni je treba poskrbeti za te zadeve. Če tega ne storite, potem noben čaroben ukrep na evropski ravni ne bo pomagal. Zato prav to pogrešam v dokumentu, kajti v dokumentu nikjer ni zapisano, da je odgovornost na nacionalni ravni. Mislim, da obstajajo druge primernejše politike. Po mojem mnenju, komisija tava v temi, kajti politične obljube ne koristijo tistim, ki potrebujejo pomoč. Mislim, da ta predlog ni toliko problematičen zaradi nordijskega modela, ampak zato, ker ljudje zaradi tega modela ne bodo lepše živeli. To so samo sanje. Hvala. Zdaj pa gospa Lici za ID, potem pa Peter Hansen za zelene. Gospa Lici, izvolite. Buongiorno, komisarjo. Dobr dan, gospod komisar. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Želela sem povedati, da zelo dobro veste, da ugotavljamo, da prihaja do vedno večjega eh, dumpinga in da želimo zmanjšati razlike med eh, gospodarstvi v Evropski uniji. Vendar pa imamo kar nekaj vprašanj v zvezi z tem vašim predlogom. Kako namerava Evropska komisija? Um, tako se namerava Evropska komisija soočiti z atipičnimi delovnimi pogodbami, delovnimi razmerji. Eh, in potem uh, kakšen bo izračun eh, za določitev uh, minimalnega dohodka. Recimo, če si ogledamo primer Italije, 80 odstotkov prispevkov v Italiji temelji na kolektivnih pogodbah vendar pa, je, eh, pa so razlike v osebnih dohodkih eh, v različnih regijah izjemno velike in to bo vplivalo tudi na določitev minimalnih eh, plač, kajti tukaj gre za različne dogodke, dodatke, ki so izjemno različni. Potem je tukaj tudi tradicionalni delovni čas število delovnih eh, tednov eh, na eh, leto in tudi zaradi tega se postavljajo številna vprašanja, kajti nastajajo razlike. Imam še drugo vprašanje, ampak časa ni dovolj. Hvala lepa, gospa Petr Hansen je naslednja, potem pa gospa Šidlo iz EKR. Izvolite. Hvala, hvala za odgovor, gospod komisar. Vesela sem, da boste predstavili več pobud na področju zmanjšanja razlik v plačah med moškimi in ženskami, dejali ste, da trenutno nismo dovolj dobri. Imam pa še nekaj vprašanj, upam, da boste lahko odgovorili. Dejali ste, da je socialni napredek in konvergenca na vzgor nekaj zelo pomembnega. Povedali pa ste tudi, da morajo države članice biti konkurenčne, da morajo upoštevati konkurenčnost pri določitvi minimalnih plač. Zanima me torej, kako je to združljivo s socialno Evropo. Prav tako me zanima, ali menite, da bi plače morale biti orodje v konkurenci. Mislim tudi, da trenutni predlog ne pokriva tistih, ki bi najbolj potrebovali našo pomoč, naprimer mikropodjetniki. Če pravite, da potrebujemo ustrezne delavske odnose in delovno pravno zakonodajo, to ni dovolj. Mislim, da bi morali delati na tem, da bi bila opredelitev delavca bolj vključujoča. Pa še en problem. Ljudje, ki niso na trgu dela, so pogosto najbolj prikrajšani in njih ta predlog ne pokriva. Po mojem mnenju bi potrebovali neke vrste temeljni prihodek. Zanima me, ali menite, da so minimalne plače najboljši način za to, da dosežemo socialno Evropo. Zanima pa me, kako boste poskrbeli za tiste, ki so najbolj prikrajšani, da bi imeli na koncu res pravo socialno Evropo. Hvala. Gospa Šidlo je naslednja, potem pa gospod Demirel iz Gue. Gospa Šidlo, beseda je vaša. So, madam Šidlo iz Nor. Gospa Šidlo ni povezana, zato dobi besedo gospa Demirel, potem pa gospa Rondoneli. Izvolite. Hvala, hvala gospa predsednica, hvala gospod komisar Schmidt. Včeraj ste imeli tiskovno konferenco in Zveza delodajalcev mi je takoj potem poslala sporočilo, kaj ti skrbi jih vaš predlog. Opozarjajo na to, da se tukaj kršijo pristojnosti, kajti pri nas imamo tarifna pogajanja. Zanima me, ali je komisija dobro preverila ta predlog, ali ste res pod vprašaj postavljali minimalno plačo. Prepričana sem, da to ne drži, zato se vam tukaj zahvaljujem, da ste podali predlog v to smer, ampak po mojem mnenju bi lahko bil vaš predlog bolj pogumen, Kaj ti pravite, da bodo ljudje, ki sicer delajo in so revni, s tem lahko izšli iz revščine? Ampak kakšna so merila? Mislim, da moramo govoriti o konvergenci in doseči moramo tudi druge cilje, to drži, ampak vi nimate nobene jasne rdeče linije, ki bi predstavljala osnovni prak govorite o merilih, ampak jaz mislim, da bi morali imeti ustrezna merila za to, da bi dejansko dosegli konvergenco navzgor. Pri izjemah, ki jih dovoljujete, se sprašujem predvsem naslednje. Koliko ljudi bo potem dejansko deležnih te konvergence navzgor pri plačah? Morda ta predlog ne gre dovolj daleč. Sindikati zahtevajo minimalne plače, poslušajte jih, ampak ne storite dovolj. Odločitev za boje na terenu prepuščate drugim, mislim pa, da bi lahko bili bolj pogumni. Hvala. Gospa Demirel, govorili ste več kot dve minuti, čaka pa nas še deset minut eh, dela s tolmači potem nas bodo tolmači zapustili. Zdaj pa gospa Šidlo, če je povezana, da, potem pa gospa Rondinelli. Izvolite, hvala, hvala lepa, gospa predsednica, na dvoje vas želim opozoriti. Prvič. Mislim, da ta predlog presega pristojnosti Evropske unije in komisije. Minimalna plača je pristojnost držav članic. Vsaka država članica ima svoje pristojnosti karakteristike, zato ne smemo posegati v to. Vsaka država ima tudi svoje dogovore na tej ravni. To je treba spoštovati. Pa še nekaj. Trenutno gre za predlog, ki ga je podala gospa von der Leyen. Ta predlog smo dobili pred tem drugim valom pandemije, ki ga nismo pričakovali in ki je zelo uničujoč za naše gospodarstvo. Torej, Jaz mislim, da zdaj ni pravi čas, da državam članicam usiljujemo elemente minimalne plače, kajti v vseh državah bije kriza in mislim, da bi to lahko vplivalo na gospodarstva. Hvala, gospa Rondinelli, samo za minuto, lepo prosim. Dobr dan, gospod komisar. Eh, rada bi vam čestitala predvsem za eh, vašo politično sposobnost, eh, kaj ti eh, predstavili ste direktivo, ki je zelo pomembna, kot se je pokazalo tudi v današnji razpravi, najbrž bo tudi v Evropskem parlamentu. Ta tema predmet številnih razprav gibanje pet zvezdici prizadeva za zavezujočo pravno podlago za minimalno plačo, kaj ti menimo. Eh, da za to direktivo ne bomo rešili vrzeli eh, v osebnih dohodkih eh, med moškimi in ženskami in tudi ne bomo rešili položaja najšipkejših delavcev. Poleg tega pa prihaja v Evropski uniji tudi do socialnega dampinga zaradi nelojalne plačne konkurence. Kako nameravate rešiti revščino med zaposlenimi, če ne bomo imeli eh, minimalnega zahtevanega dogodka za eh, delavce? Eh, in kakšna je povezava z eh, produktivnostjo, če želimo ra, gospodarsko rast, potem je potrebno to tudi upoštevati. Se upoštujem, gospod Rondinelli, ampak govorili ste minuto in. Se upravičujem, predolgi ste bili, besedo dobi komisar. Komisar, izvolite, potrudite se po najboljših močeh, poskusite odgovoriti na vsa vprašanja. Pet minut imate na voljo. Hvala. Za vse države, kjer veljajo samo kolektivna pogajanja in kjer določeni ljudje še niso vključeni v kolektivna pogajanja, mislim, da bi tam morali spodbujati socialne partnerje, da se razširi pokritost kolektivnih pogajanj. Če je sistem tako dober in s tem se strinjam, bi morali poskusiti ta sistem razširiti na vse delavce. To je treba storiti na nacionalni ravni, to morajo storiti socialni partnerji, ki imajo za to ustrezne pristojnosti. Po drugi strani pa slišim, da uničujemo socialne partnerje in sistem socialnega partnerstva. Jaz ne vem, kaj menite s tem, kaj ti mi želimo okrepiti sistem socialnega partnerstva. 15 držav članic je zavrnilo ta predlog, tako ste rekli, ampak ne vem, kaj točno omenjate tukaj. Jaz tega nisem nikoli slišal in verjamite, da veliko govorim z ministri, ampak teh 15 držav članic preprosto ne vem. Odkot ste dobili te informacije? In da, cilj direktive je, da bi povečali in dvignili standard življenja in pogoje dela. Direktiva velja za vse delavce, ki imajo delovno razmerje. Tisti, ki so zunaj tega, bodo pokriti z drugimi instrumenti. Gre za delavce za platforme in za tiste, ki nimajo urejenega delovskega razmerja. No, ampak ta predlog pokriva vse tiste, ki imajo ustrezno delovno razmerje. Konkurenčnost kolikor sem jaz prebral direktivo, to ni glavni cilj te direktive. Sveda, splošno gospodarsko podobo moramo imeti vedno pred očmi. Če je razmerje ena proti sedem, glede plač v državah članicah, zato obstajajo gospodarski razlogi. Tega ne moremo zanemarjati, ampak upoštevati je treba tudi to. Okrepiti moramo naložbe, okrepiti moramo spretnosti in izboljšati moramo ekonomske strukture. Vse je povezano. Kar zadeva minimalni prihodek, to ni samo en vidik, ampak poskrbeti je treba, da bodo ljudje, ki delajo, lahko dostojno živeli. Potem pa bomo pogledali, kaj lahko storimo za tiste, ki ne morejo delati in bomo razmislili o minimalnem prihodku. Tudi jaz sem slišal pomisleke delodajalcev, ki pravijo, da je v direktivi več, kot eh, bi nekateri lahko sprejeli. Produktivnost je zelo pomemben element pri določenju plač. To vam bodo povedali vsi. In dejstvo je, da plače niso sledile povečanju produktivnosti, razen seveda zdaj v času COVID-a, to je izjema. Ampak mislim, da bi plače morale slediti produktivnosti, ne pa da vedno zaostajajo. Zdaj pa pristojnosti. Nekateri želijo, da bi mi določali plače, drugi pravijo, da presegamo pristojnosti. Mi pa ne bomo presegali svojih pristojnosti, ker ne določamo minimalnih plač, niti ne določamo ravni za minimalne plače. Kriza zaradi COVID-a tukaj, to je jasno, ampak ali to pomeni, da boste zdaj razmislili o tem, da bi znižali minimalne plače? Zato, ker tisti, ki se najbolj spopadajo s to krizo, običajno delajo za minimalno plačo. A želite tem ljudem zdaj znižati plače? Tega res ne razumem. plače se določajo tako kot vse in ne moremo imeti vrzeli med produktivnostjo in plačami. Ampak dejstvo je, da plače niso sledile dvigu produktivnosti v zadnjem obdobju. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, da ste odgovorili na naša vprašanja. Če ima še kdo kakšno vprašanje, ki ni bilo odgovorjeno, lahko vedno komisarju pišete elektronsko sporočilo. Najprej opravičilo vsem, se opravičujem, da sem bila tako stroga s časom, ampak čas imamo res zelo omejen za izmenjavo mnen, tudi tolmači so z nami ostali dlje, deset minut dlje danes, hvala jim lepa, hvala tudi vsem vam in želim vam lep preostanek dneva.